predstavitev sveta o njegovem stališču do predloga splošnega proračuna proračunsko leto 2016. Bom kar dala besedo gospodu Gremeni v imenu sveta. Izvolite, gospod. Merci, madame. Hvala, gospa. Predsedujoča, spoštovani eh, poslanci Evropskega parlamenta, gospa komisarka, gospe in gospodje, v čast mi je, da vam lahko predstavim stališče sveta glede osnutka proračuna za Evropsko unijo za leto 2016. To smo sprejeli soglasjem 4. septembra. Osnovno načelo je to, da lahko podpremo gospodarski razvoj, naložbe in ustvarjanje delovnih mest po eni strani in po drugi strani, da spodbujamo financiranje migracijskih politik in zunanjega delovanja Evropske unije. Proračun odraža solidarnost navznotraj in solidarnost navzven. V tretji deli bom predstavil svoje stališče. Prvi del se nanaša na eh, trenutno stanje, drugi del predstavlja sedem glavnih načel, ki smo jih uporabili na svetu in v tretjem delu bom predstavil podrobnosti, ki izvirajo iz tega kar zadeva tragično sedanjost, s katero se soočamo, ko vidimo, ko smo priča deset tisočem eh, beguncem, ki bežijo pod vojno in ki upajo, ki imajo le upanje v Evropo in moramo podpreti njihovo uh, upanje v sodelovanju z državami, članicami. Evropska pomoč je izkaz notranje in zunanje solidarnosti Evropske unije. Nekaj številk. Dva glavna sklada za upravljanje je torej ESIF in MIF, ki imata 3,5 milijard evrov in 3,6 milijard za obdobje 2014-2020. Leta 2015 je bilo potrjenih več kot 45 nacionalnih eh, programov, znesek je nekoliko več kot ena milijarda um, obveznosti. Že veliko sredstvo je bilo deblokirane strani komisije. Uh, uh, sredstva za reševanje so omogočila deblokiranje nekaj več kot 60 milijonov evrov maja 2015 je svet sprejel eh, agendo s štirimi stebri za boljše upravljanje z migracijskimi tokovi. In sprejeli smo tudi rebalans proračuna številka 5 v ta namen. Evropska unija je glavni uh, uh, donator v regiji v okolici Eh, Sirije. Namenili smo več kot 6 milijonov evrov beguncev v Siriji, Turčiji, Jordaniji in Libanonu. In sprejeli smo obveznosti v višini 65 milijonov evrov v korist Grčije in Italije. In vse to je soglasno sprejel svet. Te teme bomo gotovo obravnavali tudi jutri. Jutri bo tem govoril predsednik Juncker govoril o stanju Unije. Predstavil bo tudi nov svežen ukrepov na tem področju. Drugi del bo predstavil sedem glavnih načel, ki so pomagali svetu pri svojem delu. Najprej. Zdelo se nam je pomembno, da govorimo o zastankih pri plačilih to bi lahko rešili do konca leta 2016. In stališče sveta je, da potrebujemo sredstva za to, da odpravimo te zaostanke. Drugo veliko načelo je to, da je svet podprl eh, vse obveznosti za evropske sklade za, za eh, strateške investicije. To je ključna prioriteta. Tretjič migracijska politika je dobila dodatna sredstva, zlasti za začasne ukrepe v uh, eh, Grči in Italiji, gre za 40 milijonov evrov. En sklad za migracije bo dobil uh, eh, 500 milijonov evrov več in četrto veliko načelo je humanitarna pomoč plačila, odobritve plačila se, so se povečali za 16 odstotkov glede na leto 2015 in bodo tako dosegli skoraj da milijardo evrov. Peto načelo, zmanjševanje plačil, do katerih je prišlo eh, zaradi smernic, je prišlo do povečanja izvrševanja eh, programov. In na zadnje je tu pomembna še absorpcijska zmogljivost za različne programe. Šesto eh, načelo. Proračunske linije smo uskladili. To pa na podlagi priporočil komisije. Torej, imeli smo zelo visoko, eh, visok znesek, ki smo ga imeli na voljo. No, če si ogledamo, do kakšnega povišanja eh, plačil je prišlo, vidite, prišlo do velike povišanja. In še zadnje načelo. Ko se soočamo z nestabilnostjo, politično nestabilnostjo in čas je zelo dramatično nestabilnostjo okoli Evropske unije, se svetu zdi pomembno, da imamo dovolj manjerskega prostora, če pride do poslabšanja situacije in konfliktov sedaj pa bi na hitro predstavil še podrobnosti stališča sveta, kot smo ga soglasili 4. septembra. In sicer prevzem obveznosti v višini 50 milijard evrov in, in plačil v višini 54 milijard za prevzem plačil, gre tu za več kot 600-stotno povišanje in ko gre za obveznosti pa za zmanjšanje ni cela 54 odstotka. Sama komisija pa je zmanjšala zmanjšanje za 5 odstotkov, torej smo si tu blizu. Stališče, ki smo ga zauzeli, omogoča, da zmanjšamo razlike med obveznostmi in plačili. In s tem se zmanjšujejo neplačane obveznosti in s tem se zmanjšuje tveganje za zaostanke pri plačilih. Kar zadeva Same razdelke, ko gre za razdelek za pametno in vključujočo rast, ki je v srčiki eh, prednostnih nalog za eh, naložbe in razvoj, imamo tu 8 odstotno eh, povečanje obveznosti in 7 odstotno povečanje plačili. Za nas je prednostna naloga, da dosežemo naložbe in ko gre za obzorje, program obzorja 2020, ko gre za Connecting Europe Facility. Tu smo zmanjšali tudi določena sredstva za Galileo, ITER in Kopernikus in za skupna podjetja. Kljub zmanjšanjem pa se sredstva na voljo za obzor 2020 povišujejo za 9 odstotkov glede na leto 2015. In tu gre za 9 milijard evrov, kar je zelo visoka številka. Svet je nekoliko zmanjšal uh, mehanizem za povezovanje Evrope, vendar pa se vseeno uh, obveznosti zvišujejo za 53 odstotkov. Torej, tu smo zelo blizu tudi predlogu komisije programi Kosmos in Erasmus, ki sta zelo pomembna, pa nista otrpela nobenih zmanjšav. Erasmus Plus bo dobil 1,8 milijarde evrov leta 2016. To predstavlja povišanje za 30 odstotkov glede na leto 2015. V razdelku uh, kohezija teritorijalno povezovanje je prišlo do manjših sprememb, potem trajnostna rast na ravni veri prišlo za majhno zmanjšanje pri plačilih in obveznosti glede na predlog komisije. Razlik 3. Varnost in državljanstvo. O tem sem govoril že na začetku. Tu se uh, obveznosti povečujejo glede na leto 2015 in sama plačila pa se povečuje za kar 15 odstotkov. To povišanje je povezano zlasti z ukrepi na področju migracij. To je politična prednost Evropske unije. Svet je tudi sprejel mobilizacijo uh, ukrepa za fleksibilnost. Četrti razdelek. Tu smo v veliki večini podprli uh, Eh, predlog komisije, povišali smo ga za 22,4 odstotka, kar je 9 milijard. In tu smo se uskladili s komisijo zlasti, ko gre za ključne zdaj, kot recimo humanitarna pomoč, makroekonomska pomoč svetim državam in podpora Palestini. Potem peti razdelek, uprava. Tu imamo bo zmanjšanje v višini 31 milijonov evrov, to pa ne bo zmanjšalo dobrega delovanja evropskih institucij. Svet ni eh, zmanjševal oziroma spreminjal proračuna Evropski parlament, vendar pa bo zelo pozoren, ko gre za eh, zmanjševanje delovnih mest za 5 odstotkov, kot je bilo predvideno na sestanku v okviru trialoga let, v, v, v, v mesecu juliju. Tak, takrat se je govorilo o tej problematiki. Če naj zaključim. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, zavedamo se izzivov, ki so pred nami, zlasti glede sklada za migracije. In glede na konflikte, ki so vedno bolj intenzivne okrog Evropske unije, Evropski svet meni, da je nujno najti uravnotežen kompromis, ki bo ohranil nekaj manjjega prostora, zato da se bomo lahko soočili eh, z morebitnimi poslabšanji, do katerih lahko pride. In proračun je torej oznako te notranje in znanje solidarnosti, ki nam mora biti vsem zelo pomembna. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Kreto v imenu komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod minister, gospe in gospodje. Za začetek bi se zahvalila gospodu Gramenju za njegov govor glede našega predloga proračuna za 2016. Strinjamo se s tem, da je proračunska disciplina in eh, razumno upravljanje proračuna nekaj, kar od nas pričakujejo. Naši državljani pa prav tako pričakujejo, da nujne potrebe eh, takoj upravičimo, da se na njih odzovemo. Jutri bo predsednik komisije nagovoril parlament in govoril o trenutni krizi za migranti. Komisija je včeraj tudi oznanila obsežne ukrepe v okviru 400 milijonov evrov glede um, pomoči za kmete. Poleg tega bomo v oktobra spisali tudi dodatni dopis, ki bo vključeval višji, više dodatke za kmetijski sektor, kot je bilo to pričakovano. Naj se sedaj osredotočim na izvirni predlog za uh, splošni proračun 2016, o katerem je govoril kolega iz Luksemburga. Želimo spodbuditi naložbe, rast in čim več ustvarjanja delovnih mest, tako z skladom za investicije. Potem pa je tukaj še dopis za spremembe ena, ki želi okrepiti vlogo Evropske v svetu. Poleg tega naš predlog še vedno uh, ohranja 2,1 milijardi uh, različnih sredstev, ki so še na voljo in dodatna sredstva, ki tukaj še obstajajo. Poleg tega predloga je predlog za proračun takšen, ki je lahko vzdržen in ki vsebuje sredstva za nepričakovane dogodke. Kar se tiče plačil, tukaj imamo predlog proračuna, ki je v skladu z načrtom in ki bo omogočal vzdržno kohezijsko politiko. Komisija pozdravlja to razumevanje sveta, kar se tiče predloga in kohezijskih sredstev v naslovu 1b vseeno pa nas skrbijo znižanja proračuna pri določenih postavkah, ki jih upravičujete z določenimi znižanji, do katerih je prišlo junija. Tukaj imamo razdelek za zunanje ukrepe in naprimer to je bil eh, del, kjer smo dobili, videli znižanje sredstev, ampak situacija se je od lani spremenila. Trenutno imamo više stopnje izvajanja, predvsem v razdelku 4. Tukaj je tudi manj zakasnitev in prav zato nima smisla, da bi znižali sredstva v teh razdelkih. Kar se tiče obveznosti, me veseli, da eh, svet spodbuja naše ukrepe glede migracij. Z temi sredstvi smo začeli leta 2013, da bi se soočili z novimi izzivi. Imeli smo takrat večletni finančni spogled sporazum, ko smo začeli sprejemati ukrepe, naprimer že 250 milijonov evrov, ki smo jih plačali državam članicam za takšne ukrepe na področju azila, migracij in sklada za integracije. Potem pa je tukaj še 83 milijonov, ki jih je bilo vplačanih v sklad za notranjo varnost. Sedaj bomo ta sredstva lahko sprostili. Predlagamo spremembe za eh, predlog z proračuna iz leta 2015, pa tudi še nekaj glede letošnjega proračuna. Komisija se ne strinja z velikimi eh, skrajšanji v razdelkih, ki zadevajo inštrument za povezovanje Evrope in eh, podobne inštrumente. Namreč ti so temelj naših dogovorov za strateške naložbe v Evropi in naš sklad. V četrtem razdelku ste predlagali določene reze na področju sosedske politike in to tudi ni smiselno namreč v evropski sosedski politiki v sredozemlju. Moramo spodbujati razvoj teh regij in eh, jim ponuditi določeno pomoč. Komisija je skupaj z drugimi inštitucijami v preteklih letih pokazala veliko stopnjo administrativnega upravljanja in je za čim manj sredstvi znižala naše administrativne stroške. V petih letih želimo naše zaposlene zmanjšati za pet odstotkov, svet pa tega še ni nekako opazil. Če bi dejansko svet upošteval naš predlog, da bi za 19 eh, odstotkov znižali določene čele zaposlene, bi morali zmanjšati število zaposlenih v svetu za približno 200 ljudi. In to bi verjetno eh, na tak način bi težko izvajali določene programe. Naj zaključim. Oktobra bo komisija pripravila določene spremembe, ki bodo vplivali predvsem na proračun na področju migracij in kmetijskih zadev. O tem bo govoril predsednik jutri na uh, seji parlamenta. Veselimo se že končnega poročila sveta in upam, da bomo skupaj našli način, kako uskladiti splošni proračun za 2016. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisarka. Sedaj pa dajem eh, besedo gospodu Fernandezu. Poročevalci, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam kolega, ki je prišel iz sveta, gospod komisarko in vse kolege tukaj. Mislim, da se parlament tukaj strinja, namreč eh, imamo jasen mandat in kar nekaj resolucij, zadnjo, ki smo jo sprejeli julija letos. Mislim, da smo konsistentni, kar se tiče naših prioritet. Namreč zauzemamo se za več delovnih mest, za podjetništvo, za majhna podjetja, za notranjo in zulanjo solidarnost, kar je razvidno tudi iz naših stališč, ki smo jih sprejeli v obliki resolucij. kar se tiče razdelka 1, obzorje 2020 in inštrument povezovanje Evrope, tukaj imamo pobudo za zaposlovanje mladih, s katero želimo nadaljevati. Seveda pa ne smemo pozabiti, da z naše strani tukaj ni bilo uh, nobenih napačnih izjav. Smo vse čas dosledni in ustrajamo medtem da je vprašanje beguncev nekaj, kar moramo odraziti tudi v proračunu. Solidarnost je vsekakor več kot samo prazne izjave. Solidarnost moramo podkrepiti z finančnimi sredstvi. In zdi se mi, da svet ni tukaj pripravil nobenih rezov. Res je, da svet zagovarja migracije v razdelku 4, kjer omenjajo določene programe za to, da bi rešili to vprašanje, ampak po drugi strani vidimo, da je svet naredil res v višini 450 milijonov evrov na drugih področjih. Naprimer, kar se tiče sosedske politike, tam bomo tudi videli veliko proračunskih rezov, pa tudi kar zadeva boj proti uh, revščini v sredozemlju, tam bo zmanjkalo 50 milijonov evrov sredstev in 143 milijonov na področju razvojne pomoči. Torej, predlog sveta tukaj vnaša nove reze v, v višini 1,4 milijona evrov. Mislim, da tukaj govorimo torej o proračunu iz leta 1990 ali kaj takega. Ne, sedaj smo v letu 2016 in jasno mora biti, da smo skupaj sprejeli programski okvir letošnjega proračuna, ki mora biti usklajen z večletnim finančnim načrtom. Komisija je pripravila določene reze, ampak eh, svet jih tukaj še poveča. Mislim, da je to nekonsistentno in nesprejemljivo. To tudi nasprotuje določenim predlogom sveta in njihovim lastnim pobudam bom počasi zaključil, gospa predsedujoča. Torej, po mojem mnenju, svet ne more tukaj napovedati, da bo začel zmanjševati sredstva za razdelke, kjer to ni mogoče, kjer ni eh, določenih zmogljivosti na tem področju. Namreč zmanjšujete sredstva, kjer je še vedno uh, visoka zmogljivost absorpcije prav zato ne razumem, kako lahko podate takšno izjavo, kot ste jo danes pravkar povedali v, na našem plenarnem zasedanju, ne da bi vas bilo vse malo sram. Zdi se mi, da sramu sploh ne poznate. Namreč to, kar ste povedali, ni v skladu z predlogom sveta in uh, to je narobe. Hvala. Imeli ste tri minute in tri minute ima tudi gospod Deprek, ki mu bomo dali sedaj besedo. Tri minute, izvolite. Hvala, gospa predsedoče. Rekli ste štiri minute. No, malo se šalim. Gospa predsedujoča, gospod predstavnik sveta, gospa komisarka. Gospod predstavnik sveta, strinjam se z vami, glede tega, da se nam zdi boljša situacija leta 2016 kot leta 2015, kar, ko gre za prevzem obveznosti. Ehm, lani smo res eh, porabili veliko časa za reševanje situacije. No, sedaj je situacija sicer ne idealna, vendar igre na bolje. In videli boste, da bo prišlo do povišanja plačil, kajti nis, nič nismo storili za to, da bi se izboljšala situacija ob koncu finančne perspektive. Kar zadeva poročno za 2016, to imamo tri velike prednostne loge in mislim, da se glede tega strinjajo vsi politiki in sicer to, da moramo spodbujati rast, moramo uh, se odzvati na humanitarno krizo, In potem je še ena stvar, na katero ste pozabili, vendar je to ne nenamerno in sicer, da se moramo odzvati tudi na morebitno turistično grožnjo. Eh, ne bom govoril veliko o tem, vendar vas moram spomniti, da moramo okrepiti eh, sredstva in ljudi, ki jih morajo imeti na voljo Evropske agencije, kot recimo Europol in podobno, Le na ta način se lahko borimo proti terorizmu in preprečimo, da bi prišlo do kašnih atentatov, napadov. Na ravni sveta, na ravni komisije ni uh, ponujenih dovolj sredstev za to področje. No, gotovo je sedaj uh, najbolj aktualen izziv ta ogromen priliv beguncev na območje Evropske unije. Tega doslej še nismo doživeli in strinjamo se z usmeritvami gospoda Junkerja glede tega. O gospodu Orbanu pa raje sploh ne bom govoril. No, ampak če že imamo takšne uh, usmeritve, potem potrebujemo proračun, ki bo temu sledil. Prišlo je do povišanja, vendar to povišanje ni dovolj uh, gospod Juncker bo jutri verjetno povedal, koliko uh, beguncev bo treba sprejeti. In prišlo bo do tega, da bomo potrebovali za to eh, sredstva za to, da se bomo lahko držali uh, določb glede sklada za migracije in begunce tako kot moj kolega poslovec eh, Fernandez, eh, obžalujem to, da je svet zmanjšal določene proračunske postavke za obzorje 2020 za Connecting Europe Facility. To je vendarle cilj naših predlogov, vendar žal eh, sedaj ustvarjate uh, pogoje, s katerimi ne bomo mogli doseči zastavljenih ciljev glede teh eh, programov. Hvala, gospode Prej, sedaj pa bom za konec znova dala besedo gospodu Gramede, zato se lahko odzove na to, kar smo slišali. Hvala, gospa predsedujoča. Danes ni pravi trenutek za razpravo o sami vsebini glede predloga sveta in glede komentarjev, ki smo jih slišali strani eh, obeh poročevalcev, gospoda Depreja in Fernandeza. Vendar pa se jima zahvaljujem za njun angažma in dinamičen pristop za to, da se borite za različne eh, odobritve za prevzem obveznosti. Naj povem nekaj glede teh znižen, ki jih je sprejel svet. Zakaj? Tu je šlo za predlog komisije Tudi sama komisija je eh, predlagala več eh, znižan. In naj povem, da recimo, ko gre za razdelek 4, tu imamo 22 odstotno povišanje dobitev plačil. Torej, ne gre zgolj za znižanja, gre tudi za to, da se določeni zneski povišujejo. No, ne bomo pa sedaj šli v samo srčiko razprave. Veseli me, da, da sem lahko predstavil svoje stališče. No, prihodnič bom morda lahko povedal kaj več, ko bom med vami najprej poudarim da bomo z vami sodelovali z roko v roki da bomo resno prisluhnili vašim predlogom in ponujam svojo roko za sodelovanje odkrito in konstruktivno sodelovanje zato da bomo dosegli nek kompromis ki ga bo seveda težko doseči Vemo, da bo prišlo še do stroškov zaradi situacij, ki se uh, eh, poslepšujejo. Jutri bo gospod Junker predstavil nov svežen Evropske komisije glede vseh eh, težav povezanih z migracijami. In seveda teh težav ne moremo rešiti z nič evre. In tudi, ko gre za SKP, bo treba mobilizirati določena sredstva in seveda bo težko zapreti proračun in lahko vam zagotovim le to, da bomo igrali z odprtimi kartami in da bomo skušali najti odgovoren kompromis v interesu eh, notranje in zunanje solidarnosti, pa tudi v, v duhu spodbujanja rasti naložb. In smo zaključili razpravo, hvala. In gremo naprej na naslednjo razpravo. oziroma predlagam eh, krajši premor. Hvala. Zato, da bomo pričakali gospoda Aramopolusa.